ureditvi EU fin o finančnih storitvah. In besedo bom dala kar poročevalcu, gospodu Balcu. Ja, dank, äh, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Kot poročevalec sem vesel, da bo z nami tudi gospod eh, Hill, ko se pogovarjamo o ureditvi finančnih storitev. Naš odbor v eh, odboru Ekon je večinsko menil, da so finančne ureditve nekaj, kar je treba sedaj temeljito preučiti. Seveda tu ne govorimo o deregulaciji, to pomeni v prvi vrsti, da želimo imeti celovit pregled nad obstoječimi Eh, ureditvami fančne, eh, finančnega in zavarvalniškega sektorja. Hkrati pa to pomeni tudi, da s tem najdemo tiste pomankljivosti, ki jih je treba odpraviti. Sočasno pa to pomeni, da tudi učinki regulacije postanejo s tem veliko bolj pregledni. Ko sta se kriza finančnega trga in dolgov eh, razvila v letih 2007 in 2008, zakonodajalec seveda je imel pred sabo precej izzivov šli smo po določenem eh, modelu in mislim, da smo bili z njim uspešni. Noben kamen ni ostal nedotaknen. Celotno strukturo smo hitro prenovili, zgradili na nova, ustanovili smo nove nadzorne organe in eh, tudi eh, določili smo evropske standarde in vzpostavili Evropsko bančno unijo. A gradili bomo naprej, če želimo to, moramo pa pogledati, kje so praznine, kje so vrzeli, kje smo gradili malce po strani in prehitro. Zato kot poročevalec eh, zahtevam, da komisija do konca letošnjega leta pripravi celovito študijo o učinkih na vse finančne trge. Pri tem pa je treba preučiti predvsem naslednje. V prvi vrsti doslednost in ustreznost že obstoječe zakonodaje, kajti pravila si ne smejo nasprotovati ali pa ne smejo spodbijati eno drugega biti morajo biti razumljiva za uporabnike in tudi praktično izvedljiva. Potem sorazmernost zakonodaje, kajti za potrošnika si želimo, da bi obdržali raznolikost in raznovrstnost trga in ne želimo, da bi bili MSP-ji eh, pred prevelikim eh, izzivi. Potem raznolikost mednarodnih in evropskih zahtev kajti tukaj potrebujemo doslednost, kajti še naprej želimo biti konkurenčni z svetovnimi konkurenti in imeti, eh, želimo imeti močan glas, ko bančni, pri bančnem odboru v Bazlu ali pa ko se odloča pri IOSKO v Madridu. In potem je treba vedeti tudi, kakšne so koristi za porabnike in vlagatelje. Ne želimo eh, si, da bi zakonodaja samo proizvajala informativni material, temveč da dejansko eh, odgovarja interesom potrošnikov in um, vlagateljev. Uh, zmanjšati, želimo obsežnost um, zakonodaje, zato da bi bil ta trg resnično oživljen. In kot prvič, treba je vedeti, kakšni so gospodarski učinki. Zahtevamo, da bo finančno gospodarstvo najmočnejše tam, kjer lahko ima pozitivne učinke, naprimer tako, da služi realnemu gospodarstvu. Zato pa mora zakonodaja le seveda odpreti ustrezne priložnosti. Zame kot poročevalca in za celotno politično skupino ELS so to ključne točke, ki jih želimo izboljšati. Tukaj zahtevamo kvantitativno, pa tudi kvalitativno analizo, ki bi jo mora opraviti sama komisija v sodelovanju z evropskimi nadzornimi organi. Ureditev finančnih trgov mora biti eh, cilj finančne stabilnosti in eh, slediti mora tudi varstvu potrošnikov. To ostaja prva prioriteta. Um, to bo pomenilo tudi dobro uh, plat za evropsko finančno gospodarstvo. Ko vi, gospod komisar, želite oživiti um, finančno gospodarstvo, morate tukaj upoštevati ne le en sektor, temveč banke in zavarovalništvo. Zato, gospod komisar, računamo na to, da bomo se znova videli čez eno temo in znova spregovorili o tej temi in da nam boste takrat že lahko predstavili študijo učinkov. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo komisarju Hilo. Izvolite, gospod komisar. Najlepša hvala. Hvala lepa, da imam priložnost, da se oglasim tukaj. Čestitev bi gospodu Balcu za to odlično poročilo in za to, da je povedal, katere so najpomembnejše teme in to storil tako jasno. Celoti se strinjam z njegovim ciljem, da je treba oblikovati učinkovit finančni okvir za finančne storitve. Da pa bi se to zgodilo, morajo ljudje vedeti, da se bo ta okvir tudi izvajal. Hkrati pa morajo ljudje tudi vedeti, da bo ta okvir sorazmeren in da bo lahko se odzival na spreminjajoče se okoliščine. To je logika, ki je v ozadju poziva za dokaze, ki pravzaprav sledi iz akcijskega načrta za uh, eh, CMU. Zato se mi zdi, da sta ta poročila in naš, uh, naše poročilo um, pravzaprav uh, skladni. Omenil bi uh, potrebo po regulativnem okviru, ki podpira rast in potem, da poskrbimo za to, da bodo imela mala podjetja dostop do financiranja. Jasno je, da so velike reforme, ki smo jih peljali v zadnjih letih, povzročile in okrepile finančni sistem. Zdaj pa moramo preučiti, ali teh 40 samostojnih zakonodajnih aktov je imelo kakšne posledice, ki jih nismo nameravali. Kot je rekel gospod Balc, je del ustrezne priprave zakonodaje, da se preveri, ali naši predpisi dosegajo želeni namen. Uh, naš cikl se bo zaključil ta mesec. Upam, da bomo s tem ugotovili bolje, kako vpliva in učinkuje naša zakonodaja. Hkrati bomo preučili um, preglede eh, in pregledali zakonodajo, ki jo načrtujemo za naslednjih pet let. In eh, s tem bomo tudi reformirali način, kako eh, pregledujemo učinkovitost zakonodajnih aktov nasploh. Potrebujemo zakonodajo, ki bo sorazmerna, če seveda želimo ustvariti vzduš, eh, eh, okolje, ki podpira investicije. Preveriti moramo, ali je zakonodajo mogoče poenostaviti in s tem doseči enake preudarne eh, cilje. V tem primeru je vsekakor treba revidirati in veselim se že, da se bom vam oglasil, ko bomo z našim ciklom zaključili in ko bo analiza tudi gotova. Izboljšan dostop do financiranja za majhna podjetja pa je prav tako ena od prioritetnih vlog in nalog, ki jih podpiram. Če želimo, da bi podjetja se zagnala, da bi rasla in da bi ustvarjala delovna mesta v Evropi, potem moramo izboljšati um, financiranje, ki jim je na voljo. In to je še pred nami pri izgradnji uh, Unije finančnih trgov. Zahvaljujem se vam za priložnost, da sem lahko danes tukaj govoril z vami. Seveda moramo tukaj začeti preučili bomo tudi direktivo o prospektu. Veselimo se tudi sodelovanja z vami glede poročila o standardiziranem listninjenju in s tem, da bi potem sprostili tudi posojila v bančnem sektorju in okrepili tudi posojila v celotni regiji. Svet se je teh eh, dokumentov lotil zelo hitro, upam, da bomo lahko sledili temu tempu veliko priporočil je v tem poročilu in s tem je bilo okrepljeno moje mnenje in mišljenje, da če bomo delovali in sodelovali tesno, da imamo resnične priložnosti, da izboljšamo našo zakonodajo in da poskrbimo, da bo dejansko uravnotežena med tem, da okrepimo finančno stabilnost, da zaščitimo naše potrošnike in da okrepimo tudi priložnosti za investicije po Evropi. Hvala lepa. Naslednji govornik pa je gospod Levandovski. Hvala, gospa, uh, gospa predsedujoča, gospod komisar, gospe in gospodje. Po krizi, ki se je začela kot finančna kriza, je seveda posem eh, normalno, da moramo upeljati celovite finančne predpise, če želimo zagotoviti varnost finančnih produktov v bančništvo in če želimo zagotoviti tudi makrogospodarsko, makroekonomsko stabilnost. To je seveda povezano tudi s stroški in bolj uh, zapletenimi predpisi. Zdaj pa moramo racionalizirati um, nebančne kanale financiranja. Bodimo iskreni. Uh, Do ameriških razsežnosti nikoli ne bomo prišli. Zelena knjiga Evropske komisije o uniji kapitalskih trgov je nekaj, kar velja pozdraviti. A imel bi en predlog. V nadaljem delu bi morali upoštevati mednarodni kontekst. Konkurenčnost na mednarodni ravni, dostopanje do financiranja za MSP, v prvi vrsti pa bi morali prisluhniti trgu, kajti včasih je pomembneje, da odpravljamo vire, kot da pripravljamo evropsko zakonodajo. Hvala lepa doamnă președintă felicitări domnule. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čestitam gospodu Balcu in uh, vsem kolegom, ki so si prizadevali za pripravo tega dobrega poročila. V zadnjih sedmih letih smo sprejeli kopico zakonodajnih aktov v Evropi o finančnih storitvah kot rezultat krize. E, namen je bil ta, da bi ponovno spostavili in ohranili finančno stabilnost, da bi okrepili varstvo potrošnikov in da bi se izognili v prihodnosti po takim pretiravanjem na finančnih trgih, ki jih je treba potem pokriti iz žepov davkoplačevalcev. To je pravi čas, da pripravimo pripravimo, da se pripravimo na konkretno izvrševanje te, teh zakonodajnih aktov in da vidimo, kateri so rezultati, eh, kaj, če je potrebno kaj popraviti pri tej zakonodaji. In eh, zelo cenim predvsem predloge v poročilu o ocenjevanju dostopanja MSP-ju do financiranja, in eh, tako kot tudi katere so ovire, ki še obstajajo z ozirom na dolgoročno financiranje za projekte. Hvala lepa. Naslednji je gospod Tang. Er Hvala lepa, predsedujoča. Eh, Dejansko eh, gospodarstvo evropsko gospodarstvo je eh, tako, eh, ker eh, obstajajo določene šibkosti in je težko tudi najti kapital na trgu. Unija kapitalov na evropski ravni lahko spodbudi rast inovacije in države članice lahko dosežejo to, da se kapitalski trg boljše uporablja. Dejansko zelo pogosto krat je bilo ponovljeno, da v 80 odstotkih in trg eh, kapitala eh, zagotavlja eh, finančna sredstva. In torej moramo biti pozorni na vse to, iz tega moramo potekniti sklep, da mora biti trg kapitala bolje razvit, ampak da moramo imeti tudi boljše kreditiranje za, in financiranje za banke. Torej, ozrimo se po ZDA, kjer dejansko obstaja neka ustrezna kapitalizacija bank, ki je bolje urejena in eh, torej poročilo dejansko je zelo dobro, čestitamo poročevalcu eh, in moramo poudariti, da v tem smislu eh, zakonodajalec mora biti v službi realne, realnega gospodarstva, kajti finančni instrumenti so dejansko orodje in kot take morajo biti uporabljene. Tudi zakonodaja mora služiti temu, da je finančni sektor v službi nekoga. Zaradi tega je ponovno to proučiti in to podvreči rednim testom in pregledom, zato da unija kapitalov eh, mora pomeniti tudi, da eh, smo inovativni in pomeni tudi, da najdemo nove bančne vire. In na tak način bomo lahko ponovno zagnali gospodarstvo. Gospa Swinburne, hvala lepa predsedujoča, hvala lepa gospod Balc, ampak eh, naprimer zahvaljujemo se tudi komisarju, ki je nekoliko razširil obdobje proučevanja. V zadnjih letih je Evropska unija dejansko vzpostavila zelo obširno zakonodajo na tem področju, zdaj pa moramo stopiti korak nazaj in ugotoviti, če prihaja do prekrivanja in ponavljanja gospod balc je poudaril da to, ta pregled mora presegi, sam, presegati samokvalikativne izjave in mora se osredotočiti tudi na količinske vidike. Po mojem je ključna tema predvsem podvajanje, prekrivanje med različnimi zakonodajnimi akti, naprimer MCD4, kjer smo vključili nove instrumente brez ustreznega prilagajanja na standarde, ki so potrebni tudi za MSP-je. Isto velja tudi za klimatske klirinške hiše, eh, potem tudi uveljavitev nefinančnih eh, podjetij, eh, ki so neke vrste izjema, ampak pravzaprav poslovni sistem tega še ni vključeval. In torej moramo delati s komisijo za to, da se skupaj posvetujemo in pregledamo tam, kjer je mogoče, zato da ne bomo imeli dvojnih standardov za reševanje teh problemov, zato da bomo imeli res boljšo zakonodajo. Hvala lepa, gospod Ježek. Hvala lepa. Jaz sem zadovoljen z rezultatom tega poročila, kajti dogaja se ob pravem trenutku, v trenutku, ko moramo dejansko zaumpolniti določene zakonodajne vrzeli, ki so se pokazale z krizo, z finančno krizo, zato da ustvarimo več naložbe in več rasti v Evropi. Ključni element pri tem poročilu je poziv komisiji, da dejansko izvede kumulativno presojo presojo učinka in da ugotovi, kateri je skupen učinek različnih zakonodajnih aktov. Jaz popolnoma podpiram ta poziv in potrebujemo torej neko celovito oceno, zato da ugotovimo lahko, kako različni elementi evropske zakonodaje vplivajo na področje finančnih storitev in kako interagirajo drug z drugim. Ali imamo določene vrzeli, določene pomankljivosti, ali imamo nepričakovane posledice, kako se je evropska konkurenčnost okrepila oziroma kako se Evropa obnaša na tem področju z ozirom na globalne izzive, zato da ustvarimo robustno kapitalsko unijo. E, imamo določene točke, na katere sem opozarjal med pogajanji in sicer zato, da zagotovimo evropsko konkurenčnost na globalni ravni, moramo imeti koherentni okvir, Eh, kar zadeva tudi obravnavo tretjih držav, naprimer eh, v eh, Eh, skupnih eh, naložbenih podjemih. In um, potem moramo uh, tudi uh, ponovno spodbuditi rast v evropski ravni. Moramo biti pozorni za to, da uredbe ne bodo onemogočali tega procesa, zato da ne bomo ustvarjali nepotrebnih barijer za financiranje MSP-jev zaradi pretirane, uh, pretiranega urejanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji na vrsti je gospod Demazi. Eh, Gospa predsedujoča, komisar Hill, kolegice in kolegi. Znova se pogovarjamo o deregulizaciji finančnih trgov. Ljudje so dali šampanjec na hladno, zato da bi se odpravila nepotrebna regulativa. Vendar pa je treba vedeti, kako katero, um, koliko obsežno to ne bilo. Pri nas govorimo o tisoč straneh, v Ameriki pa 37 straneh. Naš bančni sistem je prevelik, preveč propleten in eh, pre, nekatere banke so prevelike, da bi eh, propadle, zaradi tega je to težko rešiti. Bernie Sanders je povedal prav, ko je rekel, treba jih je razdeliti. Burkhard Balc je opravil resno delo in uh, lotil se tudi nekaterih naših resnih pomislekov, zato se mu zahvaljujem. Komisija pa se osredotoča na uh, in, in, uh, investicijsko šipkost in na to želi, odgovor, na to želi odgovoriti s posojili MSP-jem. Vendar pa še naprej um, je treba to povezati z. Uh, odpravo nepotrebnih bilanc. Gospod Hil je zadnjič rekel, da, bodo, da je ta pravljica, da bi od Unije kapitalskih trgov imele koristi MSP, da je to pravzaprav le pr trik. Potrebujemo resnost gospod Folker ima prav. Edino razumne in, uh, finančne inovacije zadnjih let so bili avtomati za denar. Gospod Gigol. Ja, <clears throat> ja, komisar. Gospod komisar Burkhard Balc, kolegice in kolegi, najprej to poročilo. Z mojega vidika daje pravilne povdarke, drugačno je, kot je uh, rekla gospa Swinborn, da to eh, poziva k enostranski deregulaciji. Ne, predvideva dvojno regulativo, pa tudi um, predvideva vrzeli. Uh, Cilj tega je, da bi se zmanjšala nepotrebna kompleksnost, ne pa da bi se upeljala enostranska deregulacija. In ni prav, da bi ga narobe razumeli. Pravilno pa udarja, da na določenih področjih nismo storili dovolj, medtem ko na drugih področjih nismo delovali sorazmerno. In to je treba upoštevati pri prenovi te zakonodaje. Res je, da je treba si finančni sistem predstavljati iz perspektive uporabnika. Zato se treba vprašati, ali bi ti finančni produkti niso predragi z vidika donosa ali ne gre preveč v žepe um, bank preveč in premalo v uh, žepe varčevalcev. To so vprašanja, ki se jih je prav tako treba lotiti v tem pregledu. Da pa ne bi bilo nesporazuma, moram že povedati, da sta po mojem mnenju v tem poročili dve vrzeli. Kot prvo, finančna kriza še ni konec, vendar pa uh, temveč je samo omiljena. Uh, preveč kapitalskih trgov imamo, ki ne vedo, v katero smer naj bi se obrnili. In strinjam se s Fabijem Dimazijem, da tega ne moremo rešiti tako, da samo zavrtimo določene vijake na finančnem sistemu. Ne, potrebujemo um, politiko, ki bo veliko bolj vzdržna in bo sprejela. Uh, pospeševala vzdržnost finančnega sistema, tako da je makrobonitetna plat finančnega sistema nekaj, kar se moramo pobliže pogledati. In hkrati moramo biti previdni, da ne bodo se pojavila nova tveganja s tem, ko um, se um, sprejmajo novi zakonodaji. Tudi rezultati podnebne eh, konference morajo biti eh, znani vam, gospod Hill, in to moramo imeti vaš čas pred očmi. Gospod Ulfa, eh, gospod predsedujoča, gospod komisar, gospod Valc. Torej, Problem je, če dolgujemo milijon banki, je res eh, problematično, ne če dolgujemo samo nekaj sto evrov. Ampak eh, težava pri vsem tem je ravno pri davku. Uredbe na finančnem področju eh, naj bi preprečili, da bi se to ponovilo, ampak hkrati s tem povečujemo tudi breme finančnega urejanja in s tem povečujemo stroške in zato torej tudi finančna podjetja v Evropi postajajo nekonkurenčna. Torej, ali Evropa zmanjša svoje urejanje? urejanje in ali to pomeni da bomo lahko ustrezno potem delovali ali to pomeni da bo komisar podprl tovrstne ukrepe evropska unija sama po sebi ustvarja več stroškov več zakonodaje to je urojeno v evropski uniji in eh, torej eh, poglejmo kaj se dogaja na drugi strani oceana tam eh, dejansko so finančna podjetja veliko bolj svobodna in zato združeno kraljestvo bi moralo glasovati za to da zapusti evropsko unijo hvala lepa zdaj pa je na vrsti gospod monot gospod komisar kolegice in kolegi obžalujem da to poročilo o finančnem urejanju ne opozarja na pomembne vidike to je ločevanje pravega bančno ločevanje ki je potrebno od leta dva tisoč osem dalje dejansko moramo ločevati nevarne dejavnosti od enostavno bančnih prihrankov zato moramo ustvariti neko shemo univerzalnega centralne banke ki naj se ukvarja s tem da se igra z finančnimi špekulacijami ampak z denarjem eh, drugih eh, dejansko eh, banke mm, prevzemajo določena tveganja ampak to na škodo in za hrti davkoplačevalcev evropska unija v tem trenutku doživlja finančno krizo in je nujno stanje in od 1. januarja 2016 gremo celo v nasprotno smer tako da pravzaprav omogočamo da enostavno ponovno eh, iztržimo še zadnje denarčke davkoplačevalcem. Poglejmo, kaj se dogaja naprimer z raznimi bančnimi škandali v Italiji. Druga glavna tema to je lisninjenje. Eh, morali bi skrbeti zaradi mehanizme, ki smo povzročili socialno škodo eh, od leta 2008 dalje. Bodimo pozorni na to pandorino skrinico. Moramo se osredotočiti na produktivno gospodarstvo in ne samo na, to, na finančne špekulacije spekulacije. Eh, in torej možnosti za uspeh so res zelo majhne dan danes s temi ukrepi. Eh, mislimo, da možnosti za realno gospodarstvo so, so res zelo omejene z ozirom na svetovno konkurenco. Ampak mimo vseh teh ugotovitev, eh, gospod komisar Il, mislim, da vaša, vaša komisija pravzaprav prepušča dolžninski trg ameriškim bankam in bodimo torej zelo pozorni na izgled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 Eh, naslavljam se na gospoda komisarja, imam vprašanje za vas. Ta nova uredba, če si jo gledamo zornega kota potrošnikov, govorimo o treh večjih točkah. Najprej informiranje, torej zelo obširno informiranje, ki ga moramo zagotoviti potrošnikom, drugič pa banka in sicer odgovornost banka, ki je prav tako tudi omenjena, tudi nadzor nad bankami. Moramo zagotoviti, da bančni nadzor je čim bolj trden in soliden soliden in uh, v luči vsega tega bi vas vprašala, komisar, ali veste, da v moji državi na Mačarskem imamo hud socialni problem uh, in uh, torej tudi na gospodarskem področju in sicer uh, veliko ljudi je vzelo, si je, je sposodilo denar v tuji valuti, ker uh, so zašli v neke vrste skušnjavo, torej zapadli so v to pasta in torej se sprašujem, zakaj imamo zdaj ta nova prečakovanja, zakaj zdaj govorimo o informiranju potrošnikov na ustrezen način, tako da jih ustrezno informiramo o vrstah kreditov, ki jih najemajo, eh, glede na to, da tudi banke nosijo določeno odgovornost za to. Zakaj mora biti to nekaj novega? Zdaj, zakaj do se, do se, tega, se na to spominjamo v tem trenutku? Kaj pa na tistih na tisoče ljudi, ki so, bili, uh, nekako, uh, ki so zajeli v to skušnjavo? Eh, gospod Fernandez, hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej naj čestitam kolegu Balcu za pripravo tega dokumenta, o katerem se pogovarjamo. Eh, naj se tudi zahvalim predsedstvu za to razpravo, ki naj nam pomaga, da eh, usmirjamo finančne politike Evropske unije in Evropske komisije tudi v naslednjih mesecih. Mislim, da imamo eh, zdaj pri roki dva velika projekta, bančno unijo, ki jo moramo dopolniti, dovršiti za, eh, tudi, eh, in tudi kapitalsko unijo, ki nam naj pomaga, da izboljšamo evropski trg kapitalov euro, v evroobmočju, ampak tudi držav zunaj evroobmočja, zato da ustrezno mobiliziramo prihranke kapital za nove projekte in investicije. Mislim, da imamo dva velika projekta, dva projekta, predloga o katerih poteka razprava in eh, zaradi česar mi je nekoliko nelagodno. Torej moramo nehati razmišljati o tem, da je javni dolg eh, nerizičen. Eh, temu ni tako. To bi lahko privedlo do fragmentiranja euroobmočja in bi lahko tudi pomenilo korak nazaj oziroma na to, kar smo dosegli z bančno unijo in s pretokom kapitalov. Torej, to, kar je nekako v zraku, je to, da smo sprejeli neko finančno uredbo. E, nekateri trdijo, da pa ne bi bilo potrebno urejati tega sektorja. Ne, v resnici moramo to ustrezno disciplinirati, smo še pa daleč do ustrezne ureditve. Gospod Lunes focussen op een thema dat de komende maanden steeds. Hvala lepa, gospod komisar, gospod poročevalec, naj se osredotočim na točko, ki je zelo pomembna, to je tema uh, prihrankov. Uh, eh, kaj ti v trenutku, ko ima banka težave v tem, zakaj se odloča uh, organ za to, da uh, reši uh, te uh, probleme in zapolnite vrzeli in primankljaje. Ampak videti je, da organi zdaj nimajo več nikakršne marže manevrskega prostora. Kako kako se uporabljajo prihranki in uloge eh, strani bank, kateri so načrti na evropski ravni, kajti mislim, da je treba vse stvari um, skupno urejati. Kaj vse to pomeni? Pomeni, da banke na sever Evrope uh, morajo poseči v korist eh, bank na jugu Evrope. Torej, to je velik izziv in velik vprašaj, kako naj se izognemo temu, da se vse to dogaja in ponavlja. In torej, jaz sem tudi zadovoljen, da sem lahko bil poročevalec v senci v imenu svoje skupine. Hvala. Gospod Viegas. Kriza eh, v letu 2007 pač je privedla tudi do napačne diagnoze. Nekateri menijo, da lahko finančni sistem uredimo, da lahko odstranimo interese bank in eh, investicijskih skladov in eh, da to združimo z interesi eh, prebivalstva in delavcev z enotnim mehanizmom za reševanje bank, ampak s tem ne bomo rešili težav v finančnem sistemu, tako kot smo gotovili pred nedavnim na portugalskem, kjer je bilo, kjer so bile informacije prikrite in zmanipulirane z pristankom eh, nadzornikov. Problem velikih finančnih eh, podjetij, tistih, eh, ki so prevelika za to, da bi lahko šla v stečaj, pač pomeni, da poskušamo samo pokazati, da se z nečim ukvarjamo, v resnici pa nečesa ne spreminjamo. Torej, javni nadzor nad finančnim sistemom je edini pravi, edina prava rešitev in čas bo to pokazal pokazal. Gospod Borgecijo, eh, ki ga verjetno ni v dvorani, zato bomo predali besedo gospe Gil. Den. Uh, uh, hvala lepa gospod komisar uh, gospod poročevalec čestitam za to poročilo prepričana sem da s tem dosegamo ustrezno ravnotežje med različnimi finančnimi kadali za realno gospodarstvo in hkrati tudi za ocenjevanje kumulativnega učinka, učinka različnih ukrepov finančne uredbe s tem da opredeljujemo pomankljivosti in vrzeli um, ampak kriza na kitajskem kitajskem dokazuje pomen tega, da ne pozabimo na nauke, ki jih lahko potegnemo iz finančne krize, ki smo jo mi sami doživeli in potreba po robustnem eh, finančnem regulativnem okviru. Pomembno je, da ohranimo to perspektivo in tudi ta eh, pač eh, pobuda za kapitalske kr, k, eh, trge, to ne bo čudežna rešitev, ki bo spodbudila eh, neznansko rast, ampak eh, lahko nam omogoči, da najdemo alternativne finančne vire za celotno Evropsko unijo in ne samo za tistih nekaj a, a, malo držav, ki imajo močnejše kapitalske trge. Torej, izzivi pred vami, gospod komisar, a, res kažejo na to, da potrebujemo neko unijo na tem področju, kjer naj bi kapital se svobodno pretakal, a, ne da bi imeli dodatnih obremenitev zaradi nacionalne zakonodaje. Ključnega pomena je, da se tega lotite, kajti drugače a, bo. A, pravzaprav finančna uredba samo neka kapljica z ozirom na potencial, ki ga kaže ameriški trg. Potrebujemo ukrepanje in moramo torej maksimizirati potencial in torej predlog mora biti res nek portal za kapitalske trge in moramo biti učinkovito in tudi izvedljivo in hkrati instrument tudi, ki dejansko omogoča investitorjem, da se seznanijo z vsemi vidimi vidiki. sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. prosim eh, vse za sodelovanje, prosim, da se držite časa za govor, zato ker že zamujamo. prejel sem sedem prošen za govor. besedo pa bom predal zgolj petim, ker bomo drugače preprosto eh, imeli premalo časa. najprej gospod Maletič, za eno minuto. Eh, pozdravljam gospoda komisarja in čestitam poročalcu za odlično poročilo. Pozdravljam tudi prizadevanja za to, da bi se eh, vzpostavili ukrepi za unijo finanskih eh, kapitalskih trgov. Upam, da bomo z revizijo direktive o prospektu in ostalimi revizijami olajšali dostop do financiranja za MSP. Pomembno je, da bodo naša prizadevanja pri oblikovanju finančnega trga prispevali k nadaljni konvergenci in sicer na ta način, da bodo države in njihovi podjetniki, ki imajo slabo razvite trge kapitala, lahko izkoristili vse prednosti naprednih evropskih finančnih trgov. Seveda pa pri tem ne smemo pozabiti, da sočasno države članice morajo praviti tudi svoje delo. To pomeni, da morajo izvesti strukturne reforme, eh, ki bodo izboljšale eh, podjetniško eh, okolje, hkrati pa mora javni sistem in zasebni sistem podpreti MSP-je z dobrim in sodobnim modelom financiranja. Hvala lepa. Dobro, Naslednji je gospod uh, pane predsedujoči nisem eh, slišal nisem vas slišal ko ste izgovorili moje ime se opravičujem rad bi podprl to poročilo o katerem je danes govora natančno sem ga analiziral in mislim, da odraža dejansko stanje na področju evropskih finančnih storitev. Mislim, da Eh, je jasno, da so razmere v Evropi in razmere v ZDA različne. Zagotoviti moramo financiranje, investicije, zagotoviti moramo eh, finančna sredstva za inovacije v našem eh, prostoru. Bistvenega pomena je tudi, da ta politika ni zgolj instrument, voditi mora k določenim učinkom. In to je urejanje trga ne strinjam se s tem, kar je dejal uh, nek kolega z levice. Ni podprl urejanja uh, trgov, obenem pa obžaluje, da bančni sistem uh, ni centraliziran. Gospod Marijas. Najlepša hvala. Celotno vprašanje finančnih transakcij vpliva na potrošnike, še posebej v Grčiji kjer so bile banke dokapitalizirane. Grki in grkinje so se žrtvovali in imamo dajatve na transakcije, ki še bolj bremenijo grške državljane in državljanke. Včasih gre za 10 evrov za eh, nek prenos 1000 evrov, naprimer. Veliko je tudi dajatev za rabo kreditnih kartic. Eh, in eh, te pristojbine so resnično visoke. Enako velja za mala podjetja. Velike trgovine imajo ogromno prednosti, če jih primerjamo z majhnimi podjetji. Vse to pomeni, da so banke začele eh, zamujati pri izdajanju dokumentov, ki bi jih morali zagotoviti. Eh, ljudje naprimer potrebujejo določene dokumente eh, za eh, posojila, ki jih ne izplačujejo in temu je treba narediti konec. Cilj je dobro postavljen. Želim... Gospod Jakočič, gospod predsedujoči, cilj je dobro zastavljen. Potrebujemo oziroma želimo si unije kapitalskih trgov. Kaj pa so po cilji? Tudi ti so dobro zastavljeni. Želimo si boljšega pristopa oziroma dostopa do kreditov za potrošnike. Želimo si več investicij, želimo si lažji dostop za MSP-je do finančnih storitev in to vseh finančnih ustanov Evropske unije. Torej, to so cilji, pa tudi drugi eh, podcilji so dobro zastavljeni, ampak mi se moramo naučiti, kaj iz naših napak. Naučiti se moramo iz tega, kar je povzročila finančna kriza. In ne, eh, brez dvoma se moramo naučiti tudi kaj iz tistega, kar so banke storile državljanom v smislu klasičnih finančnih prevar. Preberite si to, kaj so storile banke državljanom, ki so najemali kredite v švicarskih frankih v številnih državah Evropske unije. Gre za klasično prevaro. Resnično prosim, da to upoštevate in da poskrbi, pos, pos, date več skrbi temu prihodnje. Senjor Šoltes. Eh, torej finančna kriza seveda ni še v celoti odpravljena in tudi eh, negativni učinki te krize eh, še niso odpravljeni. morda so kazalci okrevanju nekje spodbudni nekje bolj nekje manj vendar slišimo da se ti kazalci neposredno ne odražajo tako ne v koristi državljanov potrošnikov kot tudi ne investitorjev tudi malih in srednjih podjetij. mislim da seveda pri teh kazalcih ne bi smeli pričakovati temu kar sledi se pravi tudi v finančnih oziroma spremembah eh, urejanja eh, finančnih trgov in eh, novih zakonodajnih okvirih seveda moramo biti ustrezno previdni moramo upoštevati nauke ki smo jih zaznali v zadnji krizi ker sicer ne bomo naredili koraka naprej ključno vprašanje seveda kdo komu sledi in komu bodo namenjeni ti ukrepi. mislim da seveda ko govorimo o kapitalu ko govorimo o trgih ne smemo pozabiti na človeka eh, na potrošnika ker konec koncev smo tukaj predvsem zaradi njih in zato mislim da moramo odgovoriti komu bodo namenjene te politike ali bankam ali potrošnikom eh, ali realnemu sektorju rad bi spomnil poslance in poslanke, da nimamo veliko časa. Vem, da ste prosili za besedo, ampak žal nimamo uh, več časa za uh, čas za govor v skladu z 12. členom. Lahko pa podate svoje uh, prispevke v pisni obliki. Sedaj pa komisar. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala za ta široki diapazon prispevkov. Če se osredotočim na poročilo, eh, lahko rečem, da se številno, eh, številni komentarji nanašajo na eh, posebni posebno vlogo finančnega sektorja v evropskem gospodarstvu. Potrebujemo močan finančni sektor v sami srčiki eh, obnove Evrope in eh, evropskega gospodarstva, obnove širše družbe Evrope. Financirati moramo podjetja, ustvarjati delovna mesta in zagotoviti državljanom določeno mero gotovosti, da se bodo lahko pripravljali na eh, stara leta, da se bodo lahko zaščitili pred boleznimi in zaščitili svoje zdravje. Vsa ta zakonodaja, ki smo jo sprejeli kot odziv na finančno krizo, je izjemno pomembna. Kot pravi poročilo gospoda Balca, moramo preveriti, če ta zakonodaja deluje tako, kot bi morala. Ne gre za to, da dvomimo v eh, osnovno arhitekturo teh reform, v njihovo strukturo. Gre za to, da odgovorimo na naslednje vprašanje. Ali smo zagotavljanjem finančne stabilnosti dejansko zagotovili tudi uh, ustrezen sistem investicij za konkurenčnost, za delovna mesta. Pogosto gre, z drugimi besedami, za vprašanje ravnovesja. Razmišljati moramo o naši konkurenčnosti na globalni ravni in seveda tudi o tem, kako zagotoviti, da uh, potrošniki zaupajo trgom. Prva faza, uh, ki je služila tudi navd kot navdih za to poročilo, se bo končala čez eh, dva tedna. Upamo, da bomo dobili veliko natačnih informacij. Tako kot so dejali številni kolegi in kolegice, poskušamo razumeti, kako deluje zakonodaja, kakšne so povezave med različnimi akti, če prihaja do eh, podvojevanja in če moramo zapolniti kakšne vrzeli. Upamo, da bomo dobili vse te informacije, na katerih bomo lahko zgradili naše analize, analize in priporočila. Ko bomo te informacije dobili, se bom z njimi, eh, o njih z veseljem pogovarjal tudi eh, z vami. Upamo, da bomo eh, premustili te nacionalne ovire in vrzeli, tako da bomo zgradili dejanski enotni trg za kapital v Evropi. Dobrodala, senjora Bonente. Senjora Bonente. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Balc, poročevalec. zahvalil bi se vsem kolegom in kolegicam ki so prispevali k razpravi današnji večer mislim da so bili ti prispevki zelo koristni mikrofon prosim zagovornika torej to je pomembno za vse nas po petih letih intenzivnega zakonodajnega dela, potem ko je bil prenovljen finančni nadzor in ko eh, je pred nami še unija kapitalskih trgov, je po mojem mnenju sedaj čas, da si pogledamo, kakšni so bili dosedanji učinki in kakšne bi lahko bile morbitne izboljšave. Pozdravljam zato, da je komisija že storila prve korake korake v tej smeri in vidim tudi, da že potekajo posveti med uh, udeleženci na finančnih trgih. To bi moralo um, torej, uh, pomeniti, da bo do teh posvetovanjih upoštevana tudi mnenja Evropskega parlamenta. Uh, tudi CRD štiri menim, da predstavlja velik potencial za poenostavitve in za več sorazmernosti, še zlasti za majhne in za velike, srednje velike, torej ne za največje, za majhne in srednje velike kreditne ustanove. Vsekakor pa je tukaj um, vredno pozdraviti vsakršen napredek. Kot odbor Ekon pa zahtevamo tudi, da se vsaj na pol leta ali pa na eno leto preuči sorazmernost sočasno pa bi poudaril gospod komisar da ko govorimo o študiji učinkov to nimamo v mislih samo enega koščka sestavljanke ta celotna sestavljanka mora končno biti zaključena zato da bomo končno lahko ugotovili, da so zahteve manj zapletene in da s tem lahko bolje dosegamo cilje. Tukaj je evropska komisija kot zakonodajalec tisti ki mora največ delovati hkrati pa morajo tukaj največ eh, storiti tudi evropski nadzorni organi potrebno je poskrbeti za boljše usklajevanje na tem področju tehnične zahteve morajo biti sorazmerne pa tudi praktično izvedljive kakovost in doslednost eh, zakonodajnih eh, pobud pa morajo imeti spet prednostno vlogo k temu. Eh, pri tem se še posebej zanašam na vas, komisar, gospod komisar Hill. Najlepša hvala. S tem je razprava končana, glasovanje pa bo potekalo jutri.